spletni strani parlamenta. Vesel sem, da sem imel možnost predsedovati temu sestanku, sedaj ponovno um, v tej funkciji. Hvala lepa gospodu komisarju, hvala lepa vsem za prisotnost in za konstruktivno sodelovanje, hvala lepa tolmačem, hvala vas, um, uradnikom, um, hvala lepa vsem kolegom in želim vam lahko noč, konec zasedanja.